Predsednik. Nadaljujemo s sejo. Upam, da ste se okrepili za zadnjo etapo tega leta. Zapisnik seje je na voljo. Ima kdo kakšne ugovore, kakšne prepombe? Ne. Dobro, potem je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu je eh, kršitve človekovih pravic. Razprava bo trajala največ eno uro. Začeli pa bomo z razmerami v Demokratični republiki Kongo. Najprej bom dal besedo avtorjem. Začela bo kolegica Gabriel. Ah, gospod predsedujoči, v zvezi s Kongom nastajajo oziroma eh, se pojavljajo eh, že znani problemi, nekaznovanost, eh, potem huda konkurenčnost za in borba za vere, naravne vere. In eh, tu je tudi breme negotovosti, ki je neznosno za prebivalstvo. Nekaj je potrebno storiti za rešitev tega konflikta in eh, ni dovolj, da eh, se s tem eh, samo ukvarjati. Potrebno je obravnavati na treh ravneh. Na prvi ravni, ki je zlasti odgovornost Kongovske republike, potem takojšno prenehanje z nasiljem, privesti tiste, ki so zagrešili kazniva dejanja pred sodišče, zagotovitev spoštovanja človekovih pravic, vse to bi nam lahko omogočilo, da pridemo resnično do prave razrešitve problemov in ne s, e, samo upravljanje s problemi. E, ali bi lahko imela na voljo še eno, imam še eno minuto, torej ali jo lahko izkoristim? Ja, pri meni je zabeležena samo ena minuta za govor. Prosim, če upočasnite, zato ker vam tolmači zelo težko slediti. Bom nadaljevala in sicer z regon, rego, regionalno ravnijo. In eh, eh, delovanje Evropske unije in IRGL eh, Eh, se mora nadaljevati. Potrebno je vzpostaviti mehanizme za skupne mehanizme eh, preverbe in nadzora. Eh, želela pa bi, da države ki jih zadeva poročilo Združenih narodov, odgovorijo na zastavljena vprašanja. Potrebno je narediti vse, da se bolje izpolni mandat Združenih narodov. In Veliko pričakujemo že od našega človekoljubne dejavnosti oziroma pomoči in ostalega. S tem bomo nadaljevali in poziv Kongovski, eh, eh Kongovski republiki, da Eh, tudi eh, osvetli okoliščene, ki so eh, povezane eh, z eh, poskusom eh, umora zdravnika Denisa Mugvegeja in to je vse tisto, kar pričakujemo in upamo, da eh, bo kongovska država to tudi storila. Hvala. Hvala lepa. Sedaj sem preveril, v resnici imate dve minuti na voljo. To je bila upravna napaka, torej se upravičujem ampak vse govornike prosim, da eh, preberete le toliko, kolikor bodo lahko tolmači pretolmačili. Kaj ti tolmači ne morejo slediti prav vsake hitrosti. Dobro, naslednja je na vrste gospa Kretu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Ruanda sodeluje na področju Severnega Kivoja. To je bilo jasno, ko je M23 zauzel mesto Gomo. Ne gre le za državno vojno, gre za veliko nasilja, pri katerem so odložene različne države. To je najhujša vojna v drugi svetovni vojni. To je vojna za surovine, za vire. Imamo tisoče beguncev iz gome. Ljudje, eh, otroci ne morejo v šole, rekrutirajo jih kot vojščake. Ogromno je množičnih usmrtitev in množičnih posilstev. Nujno je potrebno posredovati. Zato mora poskrbeti mirovna misija. ne vem, če lahko 2000 modrih čelad in eh, oprema, ki jo imamo, zadostijo potrebam na tem področju. Civilisti se ne morejo zaščititi sami. Potrebujemo novo strategijo za boj proti tem upornikom, da zaščitimo državljane in državljanke. Potrebno je nadzorovati tudi eh, dobičke rudarjenja. Hvala lepa. Sedaj pa uh, gospa Kil Nelson. Hvala predsedujoči. Uh, v e, Kongovski republiki je ena sama besedica uh, ozna, uh, Eh, je zelo pomembna makala, to je simbol eh, plenjenja, eh, plenjenja naravnih verov, ki destabilizira celotno regijo, potem sodelovanje upornikov pri teh dejavnostih, preganjanje lokalnih rudarjev. Makala je tudi kraj v Kinšasi in glavni zapor. Tudi tu vlada nekaznovanost in kongovska država. Eh, Naprimer, te države praktično ni eh, v eh, tem območju. In zahteva se izplačilo kavci, obdolženci, ki nikoli ljudje, ki jim nikoli ni sojenje, potem eh, dogajajo se mučenja makala, ki eh, simbolizira bodi si rudnik zlata, pa tudi zapor. Zahteva se ponovno vzpostavitev pravne države nekaznovanost vlada, eh, vlada v eh, teh krajih, vsakršni mirovni sporazum pa mora pomeniti, da se pred sodišče privede eh, ljudi, ki so zagrešili kazniva dejanja. Približn, v 16 letih so ubili skoraj 10 milijonov žensk. In, tu je tudi ustrajni zagovornik eh, pravic žensk, vseh tistih, ki so jih skušali umoriti. Še vedno naprej obsojamo ta dejanja in pozivamo kongovsko vlado, da raziščajo te zločine, kajti mir eh, pomeni tudi več socialne pravičnosti in pravo ustrezno delitev naravnih verov. Vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, kolegica Kil Nilsen. Sedaj pa dobi besedo za uro in pol, za minuto in pol, kolegica Ojoland. Gospod predsedujoči, gospod komisar, konflikti, ki so vzeli življenja stotine tisočev nedolžnih, so Demokratično republiko Kongo spremenili v vojno cono. Vojni voditelji in pokvarjeni politiki so edini, ki so kaj pridobili iz teh razmer. Nažalost, mednarodna podpora ni privedla do rezultatov, ki smo si jih želeli. Mirovna misija Združenih narodov traja že 13 let, vsako leto namenimo temu 1,5 milijona dolarjev, izboljšav pa ni. Gibanje M23 ni prvo takšno gibanje, verjetno ni niti zadnje takšno gibanje. Za gradnjo demokratične družbe potrebujemo jasno politično vojno, potrebujemo ambicije političnih vodiljev, vlad, pa tudi opozicije, ki gradijo politične institucije, ki varujejo ustrezne pravice. Nažalost, to še ni realnost v Kongu. Hvala. Hvala lepa, kolegica Ojoland. Sedaj pa še zadnji avtor, gospod Murphy. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zadnje nasilje v vzhodni provinci Konga po uporu kongoške um, kongoških vojščakov, kaže, da gre še za eno krizo, za krizo, za novo krizo. Tukaj nemiri trajajo že desetletje, uporniške skupine poskušajo prevzeti nadzor nad surovinami. To so proksi vojne, v katerih sodelujejo sosednje države. Vse oporniške skupine skupaj z vojsko kršijo pravice, ogromno je tudi organiziranega spolnega nasilja. Vsako uro je posiljenih več kot 40, 40 žensk, 152 žensk na dan, ogromno ljudi je umrlo zaradi teh vojn od leta 1989 naprej. 140 tisoč ljudi pa je moralo zapustiti svoje bivališča zaradi zadnjih nasilnih dejanj. Vsi skupaj podpirajo pokvarjeni režim Kabila, vseeno pa želimo zagotoviti stabilnost za izkoriščanje naravnih virov. Vse strategije so privedle do slabih rezultatov. Bruto nacionalni dohodek na posameznika je manj kot en dolar na dan. Vojni voditelji in pokvarjeni politiki postajajo milijonari zaradi dogovorov, ki sklepajo glede naravnih virov z mednarodnimi akteri. Še naprej se nadaljuje kolonialno ropanje, ki se nadaljuje že več kot sto let. Vse se osredotoča na naravne vire in na njihov nadzor. Ta grozni začarani krok vojn in nasilja mora biti prekinjen. Ta regija potrebuje mir. Če želimo rešiti te težave, moramo dati vse naravne vire v roke državljanov in državljank. Hvala. Hvala lepa, kolega Murphy. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospod Bernd Posel za eno minuto. Gospod predsedojoči, severni Kivo in pa Kongo v celoti sodita k enim najčudovitejših regij v, na svetu. Ampak vendarle je to pekel na zemlji. Kongo bi bila lahko najbogatejša država v Afriki, kajti Tam je toliko vode, da bi lahko preskrbe, preskrbeli celotno Afriko, lahko bi bilo to središče za proizvodnjo hrane. Tukaj je ogromno naravnih virov, lahko bi bil to sedež industrije. Ampak zgodovina je krvava. Kolonializem, postkolonializem, plenjenje koncernov, vojne, državljanske vojne, koruptivna vlada. Zato moramo storiti vse, da bi to osrednjo regijo Afrike pripeljali do miru. To pa je možno samo z najtesnejšim sodelovanjem med Evropsko unijo, Afriško unijo in pa Združenimi narodi. Tukaj gre za precejšnje prekrivanje. Imamo eh, naprimer pogodbo o velikih eh, jezerih, ta pogodba se ne izvaja in to je katastrofa za to območje. In zato a, eh, potrebuje Eh, ta regija naše trajnostno prizadevanje. Hvala lepa, kolega Posad. Sedaj pa kolegica Gormaj za minuto in pol. Spoštovani gospod predsedujoči, komisar, kolegi in kolegice. Gibanje M23 je odprlo rane države, ki že leta trpi konflikte. Proces zagotavljanja miru se je začel prejšnji teden, ampak razmere so še vedno zelo nestabilne. Glede na različne razloge, teh konfliktov ter posledice, ki jih imajo konflikti na celotno regijo, potrebujemo nujne ukrepe. Poleg etnične situacije, socialnega in gospodarskega okolja je pomembna uloga sosednjih držav. Pomembno se je loti tudi vprašanja naravnih virov. Trgovina z naravnimi viri, kot je nezakonito rudarjenje, vse to moramo razrešiti, razrešiti prede najdemo končne odgovore potrebno je poskrbeti za državljane in državljanke Demokratične republike Konga, še posebej tiste iz vzhodnega dela. Ogromno je spolnega nasilja, še posebej nad mladimi uh, dekleti. Vse to je nespremljivo. To moramo preprečiti, narediti moramo vse, da pomagamo žrtvam psihološko in fizično. Razrešiti moramo vprašanje notranje razseljenih ljudi razrešiti posledice konflikta. Brez ustrezne strategije za reintegracijo nekdanjih voščakov je trajen mir nemogoč. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, kolegica Gormaj. Sedaj pa kolegica Šake za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči komisar, kolegi in kolegice. Ta toksičen koktejl nasilja zaradi naravnih virov, posilstva, rekrutiranje voščakov. Otrok, revščina, vse to je krivo za konflikte, ki se nanašajo na več kot 2,5 milijona ljudi. Paravojaške skupine še naprej počnejo zelo slabe stvari in zločine. Združeni, Evropska unija mora sodelovati z druženimi nari, eh, koordinirati ukrepe in preprečiti, preprečiti dodatne konflikte. Ohraniti moramo te konflikte znotraj meja Konga ravnati moramo skupaj in jasno. Več držav članic je prekinilo s pomočjo Ruandi zaradi poročila Združenih narodov glede njihovega sodelovanja pri konfliktih. Potrebujemo tudi jasno stališče glede tistih, ki so kršili embargo za trgovino z orožjem. Več na, lahko naredimo na področju popraševanja, lahko povečamo naprimer preglednost nezakonite trgovine z minerali potrebujemo preiskave. Bojevati se moramo s tistimi, ki kršijo eh, pravice, ki počnejo eh, vojne zločine, ki poseljujejo. Kršitve pravice morajo končati. Še posebej bi se rada dotaknila eh, napada nad gospodom dr. Mugvegejem. Ta zločin moramo preiskati. Pomagal je številnim ženskam, ki so žrtve nasilja. Hvala. Hvala lepa, kolegica Šake. Sedaj pa kolega Paška za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju je nasilje na vzhodu Demokratične republike Kongo rezultat boja za naravne vire, ki jih tam najdemo. Centralna vlada ne more poskrbeti za red in mir, nima ustreznih vojaških sredstev. In veliko je skupin, ki želijo profitirati, ki želijo spodbuditi konflikte in na ta način prevzeti nadzor nad naravnimi viri. Državljani so žrtve rudarskih podjetij, ki nezakonito izkoriščajo mineralne naravne vire. Ponavadi želimo stabilizirati politično situacijo v določeni državi, ko prihaja do takšnih konfliktov. Ampak v tem specifičnem primeru moramo prekiniti s trgovino s temi viri preprečiti moramo nezakonito rudarjenje. V skladu z zakonom Dodd-Frank bi lahko zahtevali sledljivost mineralnih virov. S tem bi preprečili nezakonito trgovino z mineralnimi naravnimi viri na mednarodni ravni. Takšna sledljivost bi oznanila konec etničnih konfliktov, saj tisti akteri, ki te konflikte spodbujajo, ne bi več imeli spodbude za to. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Prijeda za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Mislim, da je to že šestič, da tekom tega parlamentarnega mandata govorimo o zelo resnih razmerah v Demokratični republiki Kongo. Predlog resolucije, ki ga imamo na mizi, je izjemno podoben tistim dokumentom, ki smo jih obravnavali v preteklosti. Evropska unija je o tem že govorila v preteklosti z drugimi mednarodnimi akteri. Kaj moramo storiti? Ko bo sprejeta odločitev na eh, mednarodni konferenci o moču velikih jezer, jo moramo izvajati. Gospod Repo, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nasilje nad civilisti v vzhodnem Kongu je preprosto grozno. Zagotoviti moramo varnost razseljenih oseb. Omogočiti moramo dostop humanitarne pomoči do tistih območij, ki jo najbolj potrebujejo. Vsi akteri imajo tu pomembno ulogo, ki jo morajo odigrati. Prebivalci vzhodnega Konga so žrtve vojnih zločinov, nasilja, množičnih posilstev žensk in deklet, usmrtitev civilistov in rekrutiranja otrok v bojne vrste. Ti vojni zločini morajo biti preganjeni. nažalost se bo ta občutek nepravičnosti še povečal, če ne bomo poskrbeli za ustrezne ukrepe. Hvala lepa, sedaj pa uh, Catch the Eye, kolegica Korhola. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Razmere v Kongu so katastrofalne. Že sedem mesecev skupina M23 izvaja nasilje. Imamo resne kršitve človekovih pravic, množična posilstva, posilstva otrok, mučenje, uporaba otrok vojščakov. Humanitarna kriza postaja iz dneva v dan resnejša. Vsi imamo občutek nepravičnosti, vojni zločini namreč niso preganjani, za njih nihče ne odgovarja. Ogromni mineralni viri vzhodnega Konga so v napačnih rokah, rokah ljudeh uporabljajo za financiranje nasilja. Združeni narodi, Evropska unija in ostali bi morali narediti več za to, da prekinijo to krizo in razrešijo te težave. Tisti, ki so krivi za posilstvo, morajo biti kaznovani. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kukan. Hvala, gospod predsedujoči. Skrbi me humanitarna kriza, ki smo ji priča. Ogromno je kršitev človekovih pravic, resnih kršitev, ki se dogajajo v Kongu. Obsoditi moramo množična posilstva, usmrčevanje, mučenje in uporabo otrok vojakov če ne bomo preganjali tistih, ki so odgovorni za kršitev človekovih pravic, ki so odgovorni za vojne zločine, bo privedlo še do večjega občutka nepravičnosti. Evropska unija ima svojo vlogo, ki jo mora odigrati v teh razmerah. Zagotoviti moramo, da bomo prispevali k ponovnemu vzpostavljanju pravne države in varnosti v tej državi. Nadaljevati moramo z pomočjo, s pomočjo uh, policijskih misij in vojnih misij. Pomembno je najti rešitev, ki bo zagotovila spoštovanje človekovih pravic, ki bo prinešla v regijo mir in stabilnost ter varnost. Hvala. Hvala lepa, kolega Kukan. Sedaj pa kolegica, um, naslednja kolegica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Upor proti kongoškim upravnim organom, je privedel do katastrofalne humanitarne krize. Ruando so obtožili, da pomaga skupini M23. Približno 2,5 milijona ljudi je razseljenih, na 100 tisoče jih je pobegnilo v Ruando in Ugando. 100 tisoči so žrtve nasilja in posilstev. Mednarodna skupnost je zaskrbljena. Imamo politično, socialno in gospodarsko krizo, ki vlada v tej državi. Obsoditi moramo vso nasilje, vse kršitve človekovih pravic. Hvala. Že bi continue. <laughs> Demokratična republika Konga musi prevzročiti stabilizacijo v Kongu. Bom nadaljevala. Demokratična republika Kongo mora ponovno vzpostaviti varnost v svoji državi zagotoviti mora spoštovanje ustreznih mednarodnih standardov. Evropska unija mora nadaljevati svojim trudom in to koordinirano, tako da pomaga državljanom, državljankam vzhodnega eh, tim, eh, Konga in jim pomaga. Hvala. Dank, Hvala lepa, kolegica Geringer de Odenberg. Naj vas. Uh, naj vam povem, da nimam veliko možnosti, kako naj vas eh, opozorim na to, da ste prehitri, ampak tolmači so mi dali znak. Sedaj pa kolega Kelly za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Ni dvoma, da je Kongo zelo tragičen primer. Še posebej, ko vzamemo v zakup dejstvo, da bi ta država morala biti, biti ena izmed najbogatejših v svetu, glede na naravne vire, ki jih ima. Ampak resnica ni takšna kljub temu, da je Demokratična republika Kongo neodvisna že 50 let, je težko vzpostaviti pravo demokracijo v državi. Težko je zagotoviti spoštovanje vladavine prava. Zato je, nas, nasilja, zato je toliko nasilja nad ženskami, kot so povedali prejšnji govorniki. V zadnjem času je bilo v Evropanih približno 600 šol. Kako narediti napredek v takšnih razmerah? Nemogoče za nas na evropski ravni je pomembno, da stabiliziramo državo. To je naša prva naloga. Države, kot so Ruanda in Uganda, moramo prisiliti, da ne eh, spodbujajo dodatnega nasilja. Tako da jim bomo res lahko pomagali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še kolega Lišek ob koncu postopka KHDI. E, panie przewodniczący! oczywiście sytuacja. hvala lepa gospod predsedujoči seveda je politični položaj okrog velikih jezer izredno zapleten in humanitarni položaj je dramatičen. To, da teh problemov ne bomo rešili, če ne bomo prispevali k umiritvi med Kongom in Ruando. Treba je izvajati pritisk na politike v teh državah, da ne bodo podpirali eh, upornikov neodvisno od političnih ciljev. Mednarodna skupnost, tudi Evropska unija, mora izvajati pritisk na obe sosednji državi, tako da bosta začeli sodelovati in bomo izključili negativne sile iz vzhodnega Konga. Poleg tega se moramo boriti proti nezakonitemu rodarjenju. In to bi moralo voditi tudi k ukinitvi postopka Kimberly. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo komisar Čološ. No, eh, Hvala, predsedujoči, gospe in gospa, gospodje, poslanke in poslanci. Sprijetje v vašem parlamentu urgentne resolucije glede demokratične republike eh, Konga, zlasti v vzhodnem delu te države, ki skrbi že več mesecev, in eh, vodila je v več izjav Evropske unije, kakor tudi sklepe na dveh eh, zadnjih eh, svetih. Izraža se zaskrbljenost v tej resoluciji in sicer tako glede humanitarne situacije, kršitve človekovih pravic, potem spolnega nasilja in Eh, za to, da bi ponovno vzpostavili eh, vladavino prava. Potrebno je tudi reformirati področje varnosti in se bojevati proti nezakonitemu eh, izkoriščanju rudnikov in mineralnega bogatstva so načela, pri katerih Evropska unija ne more sprejeti nobenega kompromisa. Obsojamo tudi dejavnosti oboroženih skupin v eh, Demokratični republiki Konga, zlasti M23. Povdarja se nespremljiv uh, eh, naravo uh, teh gibanj. Pozvali smo tudi eh, k okrepitvi boja eh, proti eh, nekaznovanju. Prav tako menimo, da mora vsak narediti svoje in si pri, konstruktivno prizadevati za eh, trajne rešitve teh problemov. In eh, Tu eh, so eh, tudi deli prebivalstva, ki so prve žrtve eh, te prakse. Namen tega je, da se vzpostavi dinamiko, regionalno, regionalno dinamiko, ki bo, ki bo omogočila ustrezen razvoj v tej regiji. Predstavniki in predzne, predsednika Ruande in Ugande na mednarodni konferenci o, o, o e, regiji velikih jezer. Gre za sprejemanje političnih rešitev in sicer zato, da bi poiskali dokončno rešitev za ta problem. Poziva se k sodelovanju in k tesnemu sodelovanju med zunanimi partnerji v regiji, zlasti pa mednarodno konferenco o regiji velikih, eh, velikih jezer, potem Afriške zvezde, pa tudi, zveze pa tudi Združenih narodov, ki igrajo pomembno vlogo, zlasti zahvaljujoč misiji eh, Združenih narodov v DLR. Hkrati je Evropska unija večkrat eh, izrazila svojo naklonjene mnenje, da se, eh, da se okrepi mednarodni odziv eh, in iskanje trajne rešitve k tej krizi in se v ta namen napoti posebnega odposlanca potrebno se je zauzemati za človekove pravice, spodbujati dialog med aktivisti in vlado. Več kot 30 projektov je financiranih v okviru raznih tematskih linij v znesku eh, več kot 20 milijonov evrov. Naj vas eh, informiram, da bo komisar Pibals eh, kmalo pripravil posebno pobudo, ki se nanaša na spolno nasilje in eh, bo v ta namen eh, tudi zagotovil podporo za ženske. Gre za subvencijo 20 milijonov evrov, ki bodo kmalo na razpolago v ta namen. Eh, pozvalo se bo tudi države članice, da se pridružijo tej akciji, torej je to širše zastavljeno. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar Čološ. Dobili smo sedem eh, osnutkov resolucije. Razprava je zaključena in glasovali.